l'ordre du jour appelle maintenant une brève Naslednje na delovnem dnevnem redu je poročilo gospod Valean, uporaba direktive 2004-38-ES e o pravici državljanov Unije in njihovih državljanskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic. Sedaj dajem besedo poročevalki za 4 minute. Hvala, poročevalec in komisar. Ena glavnih pravic je pravica do prostega gibanja. Ta pravica je zagotovljena v pogodbah in v poročili 38 oziroma direktivi 38 iz leta 2004 to določa omejitve za državljane Unije in njihovih državljanskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic. Od 1. januarja 2006 je to pravico izkoristilo več kot 8 milijonov prebivalcev in milijoni več so jo izkoristili za potovanja po Evropski uniji. Kot poročevalka Evropskega parlamenta o tej direktivi moram povedati, da pravi, konkretno izvajanje te pravice države članice spodkopavajo in zaradi tega kršijo pogodbo, pogodbe in direktivo. Najprej, kar zadeva prenos strani držav članic. Lahko rečemo, da je bil slab. Komisija in tudi dve ločeni študiji Evropskega parlamenta so pokazali na resne probleme. Nekateri vključujo tudi kršitve temeljnih pravic državljanov EU. Ti problemi so označeni in poudarjeni v mojem poročilu. Veliko je tudi neopravičenih upravnih bremen, še posebej za družinske člane državljanov tretjih držav pomankanje priznavanja pravic do prostega gibanja za registrirane partnerje, vključno s tistimi, ki so v istospolnem odnosu. Sprejetje strani javnih politik za služanje v gospodarske namene in zaradi tega prihaja do zlorab ukazov o izgonu. Imamo določena narodnosti in etnične manjšine, ki so bile namenoma diskriminirane čeprav imajo pravico zagotovljeno v okviru direktive. Naslednjič, tisti, ki se osredotočajo na zlorabe teh pravic, se strinjam, da so ta vprašanja zelo pomembna, ampak pravim, da člen 35 državam članicam že omogoča možnost, da se borijo proti tem zlorabam, kot so poroke izkoristoljubja in goljufije. Treba je to le začeti izvajati. Omeniti želim, da sem konstruktivno sodelovala z nacionalnimi parlamenti, s komisijo, pa tudi z Moniko Frasoni, ki je poročevalka v senci in tudi sama meni, da obstajajo težave v zvezi s prenosom in da morajo vse strani skrbeti, da se to čim prej reši. V poročilu pozivam tudi za številne ukrepe in rešitve. Eden glavnih. Nujnih korakov, ki jih moramo sprejeti, je, da komisija sprejme obsežne smernice za prenos. Te smernice bi razjasnile pojme, kot so zadostna sredstva ali javna varnost. Ko bo to storjeno, bodo države članice morale te smernice začeti izvajati, upamo, da do konca leta 2009. Dogovori, ki omejujejo prosto gibanje delavcev, iz držav članic, ki so se pridružile po letu 2004, morajo biti odstranjene ali spremenjene. Več sredstev je treba nameniti ukrepom za lokalno vključevanje državljanov EU, ki bivajo v drugih državah. In komisija mora začeti izvajati postopke kršitve proti državam članicam, ki ne ravnajo v skladu s direktivo. Mislim, da moramo priznati, da morajo države članice končno začeti ustrezno izvajati in prenašati direktivo, zato da bomo lahko probleme hitro rešili. Ne smejo se poskusiti izmuzniti svojim obveznostim s tem, da bi omilile direktivo. Evropski parlament nasprotuje takšnemu pregledu in se zahvaljuje komisiji, da je enakega mnenja. Čas je, da države članice in svet zagotovijo, da je Evropa mesto, kjer se prosto gibljajo kapital, storitve in blago, pa tudi naši državljani. Brez gibanja ni Evrope. Naj sklenem tako. Imela sem predlog spremembe in to sem vključila v opombo za to, da bi ugodila tistim, ki nasprotujejo prostemu gibanju iz kakršnega koli razloga, ampak si tega ne upajo jasno izraziti. Jutri bomo glasovali o tem in sicer poemensko videli bomo, kdo podpira Evropo, prosto gibanje ljudi in pravice državljanov brez diskriminacije in kdo ne. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bomo poslušali odgovor komisije. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospa poročevalka, resnično bi se vam rad iskreno zahvalil za zelo dobro poročilo in rad bi se vam zahvalil za odlično in konstruktivno sodelovanje pri, tej zelo, pri tem zelo občutljivem področju. Prost pretok oseb je ena najbolj temeljnih pravic na evropskem skupnem trgu. Prost pretok oseb utemeljuje delovanje skupnega trga. Prav tako s tem utemeljuje tudi konkurenčnost evropskega gospodarstva. Jasno je potrebno povedati, da pomankljivosti pri izvajanju skupnostnega prava na tem področju resnično pomeni kršitev najbolj temeljnih načel Evropske unije. Gre torej za resnično ključno vprašanje. Zato pozdravljam to poročilo, ki je bilo sprejeto 10. decembra 2008 in ki dopolnjuje sporočila komisije. Veseli me, da so praktično vsi rezultati poročila Evropskega parlamenta soglasni z rezultati sporočil komisije. Mislim, da imamo sedaj celotno podobo, izvajanja in uporabe direktive v državah članicah na kraju samem. In mislim, da je prišel čas, da resnično pridemo k dejanjem. V poročilu je upravičeno izpostavljeno, da ima pristojnost za uporabo direktive država članica. Vendar pa se poziva komisijo, da stori kaj na določenih področjih. Zato naj sedaj obrazložim, kje bo komisija v tem okviru storila in skušala uveljaviti nekatera dejanja. Komisija si želi, da bi direktivo izvajali na pravilen način. To je ena od prednostnih nalog v poročilu komisije o uporabi skupnostnega prava leta 2009. Komisija bo tudi v prihodnosti skušala zagotoviti, da se direktiva vsej EU uporablja na pravilen način brez zadržkov. V naslednjih dneh in mesecih bomo imeli dvostranska posvetovanja z državami članicami, kjer jih bomo upozorili na preslabo izvajanje te direktive. Če ne bomo opazili konkretnega napredka, komisija ne bo oklevala takoj uvesti postopka kršitve proti zadevnim državam. Komisija namerava tako državam članicam, kot tudi državljankam in državljanom samim ponuditi podatke in informacije. Tako bi lahko, na primer, izdali smernice glede vrste vprašanj, ki so se izkazale pri uporabi te direktive za težavne naprimer vprašanje boja proti zlorabam. V smernicah bodo obravnavane teme, ki so bile prepoznane zakočljive tudi v poročilu parlamenta. Komisija bo na tehnični ravni v skupini strokovnjakov še naprej sodelovala z državami članicami, da bi prepoznali težave in da bi razjasnili vprašanja uporabe te direktive gospa poslanka, moram reči, da se komisija ne strinja s predlogom 23. Predlog 23 predvideva, da bi strokovnjaki izvajali obiske na kraju samem in da bi na podlagi teh obiskov uvedli vzajemni sistem vrednotenja. Naj vas opozorim na to, da takšen vzajemni nadzor običajno poteka pod tretjim stebrom, ne pa v okviru skupnostnega prava. Rešitve, ki so jih razvile države članice pri izvajanju te direktive, pomenijo, da je dodana vrednost takšnega nadzora precej omejena. Kajti, kot veste, so države članice tiste, ki lahko izberejo obliko in sredstva za izvajanje direktive. Komisija pa bo vsekakor zagotovila raširanje informacij o tej direktivi. Komisija bo tudi podala aktualizirane smernice državam članicam. Prav tako pa bo država članica pozvala in jih tudi podpirala pri tem, da bi tudi državljane obveščale o pravicah svojih državljanov. Naj tudi ugotovim, da komisija lahko sprejme večino predlogov poročila Evropskega parlamenta. Rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu za podporo in spodbude da bi zagotovili, da bi ta pomembna direktiva bila pravilno izvajana. To je direktiva, kjer ne gre za nič manj kot za to, da bi pravilno izvajali eno od štirih temeljnih svoboščin v EU. Merci beaucoup, monsieur commissaire. Najlepša hvala, gospod komisar. Glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je kratka predstavitev poročila gospe Riz o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji. Besedo takoj dobi poročevalka za 4 minute. Najlepša hvala. Najprej bi nekaj povedala o postopku. Nisem prva in tudi ne.